Švicarska delegacija je sodelovala danes na 33. srečanju med Evropsko unijo in Švico, med parlamentarnem srečanju. Imeli smo odlično razpravo eh, med predstavniki Švicarskega Evropskega parlamenta. Upam, da bo to prispevalo tudi k odpravljanju eh, trenutnega, trenutne blokade.